dobro veste, bomo zdaj vzpostavili povezave v živo z ukrajinskim parlamentom. Na ekranu vidite že naše ukrajinske prijatelje. Meine Spoštovani gospe in gospodje, dann zu zeitlichen Mit dem prinosom zna priti do časovnega zamika. Zavedajte se, prosim, da je mogoče celo, da bodo naše besede do Kijeva prispele celo s 30 sekundno ali 60 sekundno zamudo in obratno. Zatorej, ko bom jaz zaključil s svojim uvodom, lahko 30 sekund klepetate med seboj, pa bomo tako preživeli še tistih 30 sekund. Lahko bi pa tudi ploskate. Hm, k vašim točkam bomo zagotovo prišli kasneje. Spoštovani kolegice in kolegi, spoštovani gospod predsednik Porošenko, gospe in gospodje, zagotovo ne pretiravam, če rečem, da je to zgodovinski trenutek. Evropski parlament tu v Strasburu in vrhovna rada v Kijevu bosta zdaj ratificirala pridružitveni sporazum med Evropsko unijo in Ukrajino. Da danes dva parlamenta ob svobodni soodločbi hkrati glasujeta o tem sporazumu, je to svobodna eh, demokracija in to je nasprotje krojene demokracije. Gospe in gospodje, ratifikacija tega besedila, ki se v svoji dikciji ni spremenila od prvega dneva eh, svobodnih demonstracij na Majdanu, je vrhunec demokracije. Še posebej glede na to, kaj smo morali preživeti v zadnjih mesecih. Kdo bi si lahko predstavljal pred nekaj meseci, da se bo v Evropi spet premikalo meje z nasiljem? da bo varnostna arhitektura, ki smo jo zgradili po koncu hladne vojne, skupaj spet eh, pod napadom, pod udarom. Kdo bi si zamislil lahko, da bo pravica močnejšega spet eh, se dvignila nad močjo pravice in da se bo strah pred vojno spet vrnil v Evropo. To, kar se je zgodilo v Ukrajini in kar se dogaja, se nas tiče vseh. Dovolite mi, da ponovim, še posebej zdaj v povezavi z kolegi v Kijevu. Evropski parlament je vedno znova zagovarjal in branil eh, ozemljsko celovitost in sovrenost Ukrajine. In to bomo počeli vsak trenutek. to pa bomo storili zato, da se bodo sanje ukrajinskih državljanov, tistih, ki so se eh, borili za demokracijo na Majdanu, tudi uresničile. Bojimo se za eh, Ukrajino, ki bo demokratična, kjer bo vladalo pravo, kjer bo volilni sistem reformiran, tudi ustavni sistem, kjer korupcije več ne bo, kjer bodo človekove pravice eh, Eh, zaščitene in tudi pravice manjšine. Da bo to Ukrajina, kjer bo gospodarstvo raslo, kjer bo socialnega prepada vse manj in kjer bodo ljudje imeli svetlo prihodnost. Dan, ko bo takšna Ukrajina postala resničnost, bo dan, ko se bodo eh, sanje z Majdana uresničile mi, upam, da govorim v imenu velike večine poslancev Evropskega parlamenta, mi bomo ukrajinski narod podpirali pri tem, da uresničijo svoje sanje z Majdana. In ravno zato danes glasujemo. Preden bomo izvedli glasovanje, spoštovani kolegi. Bom zdaj, zahvaljujoč sodobni tehnologiji, lahko besedo predal gospodu predsedniku Porošenku, ki nas bo nagovoril iz Kijeva. Potem pa bomo glasovali. Po glasovanju bom tu pred vašimi učmi podpisal pismo in ga predal svetu, zato da se potem opravi še preostali del uradnega postopka. Zdaj pa besedo predajam predsedniku Ukrajine, gospodu Porošenku. Thank you. Thank you very much indeed, my dear friend, President of the European Parliament. Najlepša hvala. Dragi prijatelj, predsednik Evropskega parlamenta, gospod Šulc, spoštovani državljani Ukrajine in Evropske unije in vsi ostali, ki spremljate to zasedanje spoštovani poslanci in poslanke parlamenta, spoštovani poslanci in poslanke Evropskega parlamenta. Najprej bi se vam rad zahvalil za aplaus in za podporo, ki ste jo izkazali Ukrajini. Ozračje, ki vlada tukaj v Vrhovni radi, me spominja na ozračje, ki je tukaj vladalo leta 1991, ko smo postali neodvisni. Kdo gotovi pomrti za Evropo? Sam... Kdo je pripravljen umreti za Evropo? To je vprašanje, ki si ga zastavljajo zgodovinari in raziskovalci, ki ugotavljajo, kako Evropa vpliva na ustvarjanje držav. Nekaj naravnega je dati svoje življenje za svojo državo, umreti za svojo državo. Februarja je umrlo več kot 100 Ukrajincev, na to 872, ki jih je umrlo na vzhodu. To so ljudje, ki niso dali življenja zgolj za Ukrajino, ampak za Ukrajino v Evropi, začenši z drugo svetovno vojno še. Noben drug narod ni plačal takšno visoko ceno za to, da bi bil evropski. Povejte mi, kdo si bo upal po tem današnjem dogodku zapreti vrata v Ukrajini, vrata, ki vodijo v Evropo. Kdo bo proti članstvu Ukrajine v Evropski uniji? Danes delamo prvi korak v tej smeri. Prvi pomemben korak. Sedem let je trajal ta postopek. Dolgo smo pripravljali to pridružitev in rad bi se zahvalil vsem, ki so tukaj sodelovali diplomatom, strokovnjakom in na prvem mestu državljanom in državljankam, ki so nas podpirali na tej evropski poti. Lani jeseni smo bili prepričani, da je vse pripravljeno za podpis, zato ker je bila celotna država za. Argumenti tistih, ki so bili proti, so bili šipki. 29. novembra smo v Vilni vsi čakali na podpis. Menili smo, da je bil podpis tega sporazuma takrat nujen, tako kot je nujen tudi sedaj. Pomemben je za Ukrajince. Ukrajinci so se uprli dejanjem Janukoviča, ki je poslal ta brzovlak nazaj proti vzhodu, na mesto proti Evropi. In mislim, da bomo danes jasno pokazali, kakšna je prava pot naprej. Vsem tistim, ki so nas poskušali ustaviti, bomo pokazali, da so izgubili, da smo jih porazili. Ta sporazum je bil podpisan junija v Bruslju in ta istočasna ratifikacija Eh, danes bo velik dogodek, ne zgolj za nas, Ukrajince, ampak za celotno Evropsko eh, unijo, za celotno združeno Evropo. Brez nas namreč združene Evrope ni. Nismo se vdali pritiskom, ampak smo ustrajali. Besedilo tega sporazuma bo ostalo takšno, kot je nobene vejce, nobene pike, nobene besede ne bomo spremenili. Ukrajinsko vlado bom jutri prosil, da ta sporazum upiše v zakonodajo in to takoj jutri. Prijatelji in prijateljice, začetek izvajanja te zakonodaje je preprosta odločitev. Gre za brezvizonski režim, za dobro ozračje, za investicije, za boljše gospodarstvo. Vse to izhaja iz tega sporazuma, iz tega dokumenta in nimamo več pravice, da bi čakali. Naša zadnja pogajanja v Bruslju so nam omogočila, da smo razširili to, kar je sporazum predvideval. Preferencijale bomo imeli do konca leta 2015. Evropski projekti bodo na ukrajinski trg prišli v skladu z mednarodnimi sporazumi v okviru, ki smo ga oziroma ga bomo danes zakoličili. Ukrajina bo tako lahko tekmovala z drugimi državami, z drugimi proizvajalci, z drugimi podjetji. Danes bi se rad zahvalil Evropski uniji. Hvala za to izjemno podporo, ki ste nam jo izkazali v teh težkih časih. Po drugi strani si naši evropski partnerji želijo zgolj enega v zameno - reforme. prosim vas, da reforme izvedete oziroma izvedemo čim prej. Politična situacija, vojna, to niso izgovori. Prepričan sem, da bomo nove reformne predloge za naslednje obdobje do leta 2020 predstavili k malu. To bomo naredili skupaj ne pa tako, da bi mislili zgolj sami nase. Predsedniki parlamenta, vlade morajo razmišljati skupaj in sodelovati. Tako bomo stopili na pravo pot. Če bo kdo nastopil zoper tem odločitvam, tega ne bomo dovolili. Te reforme pomenijo, da bo Ukrajina postala pomemben center boja proti korupciji. Sam bom predlagal protikorupcijske zakone v okviru različnih odborov in v okviru predsedstva. V okviru ratifikacije in izvajanja sporazuma se mi zdi to najboljša pot naprej. Tako bomo na najboljši možen način pokazali, da smo že začeli z reformami. Mekolah Velovej, velik ukrajinski avtor, je v prejšnjem stoletju dejal: Dajte nam Evropo. Mi Evropo vidimo kot neko psihološko kategorijo, ki nam bo omogočila korak naprej, korak v smeri napredka. Danes bomo zakorakali v našo prihodnost. Začetek je bil težak, ampak zmagali bomo.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 Dragi kolegi in kolegice, predlagam, da sedaj glasujemo o osnutku zakona nič nič devet osem o ratifikaciji spor pridružitvenega sporazuma. Gospe in gospode, glasovali bomo poimensko, tako ste zahtevali, ampak naj vas na nekaj opozorim. V zgodovini svetovnih parlamentov se še nikoli ni zgodilo, da bi dva parlamenta hkrati v istem trenutku ratificirala neko besedilo. Mislim, da je to nekaj res enkratnega in edinstvenega. To je trenutek, na katerega smo lahko ponosni. Kolegice in kolegi, zdaj bomo glasovali. Kolegice in kolegi v Kijevu so že glasovali, videli se rezultat. Zdaj pa bomo tudi mi glasovali o pridržutvenem sporazumu priporočilo Sarjusa Volskega. Glasujmo. Ja, no. Glasujemo. muss mal gucken ob meine abstimmkarte auch funktioniert. Ja. Ja. haben alle kolleginnen und kollegen ste oddali svoj glas? če ste ga, potem je glasovanje zaključeno. 535 glasov za, 127 proti, 35 vzdržanih. Hvala lepa. Gospe in gospodje, s tem glasovanje še ni zaključeno. Veseli me, da ste bili tako pridni. Zdaj smo glasovali o poročilu Sarjusa Volskega, zdaj pa imamo še poročilo gospoda Morajša. Tudi e, pridružitveni sporozum glede državljanov tretjih držav, ki so zakonito zaposleni kot delovci na zemljo druge pogodbenice. Glasujemo. Haben alle Kolleginnen und Kollegen. Ste oddali svoj glas? Glasovanje je zaključeno. petsto glasov za, 123 proti, 33 vzdržanih. Tudi to poročilo je bilo z veliko večino sprejeto in potrjeno. Tako, gospe in gospodje. Videli ste, da je gospod Porošenko eh, ratifikacijski dokument že podpisal, zdaj pa bom tudi jaz podpisal dopis Evropskega parlamenta o ratifikaciji v Evropskem parlamentu. S tem bom druge institucije Evropske unije pozval k temu, da zagotovijo, da ta sporozum takoj stopi tudi v veljavo.